Possiamo iniziare i nostri lavori con... Eh, Predlagam, da kar nadaljujemo. Začeli bomo s poročilom Sosa Wagner. 45 minut imamo na voljo za to. Besedo dajem za pet minut poročevalcu. Izvolite. Efektu... Najlepša hvala. Tako kot je povedala gospa predsednica, imamo pred seboj mnenje. In to je mnenje, ki ga je treba poslati odboru za okolje. Gre pa za predlog Evropske komisije, da se reformira in izboljša direktiva 2003. E, iz leta 87, ko se je ustvaril oglični trg v Evropski uniji. In to s posebnim, specifičnim ciljem. Zato, da se razjasnijo uh, pristojnosti uh, do organizacije dražb. Ni treba, da tukaj uh, pred kolegi uh, razlagam eh, celotno zadevo in pa pomen, ki ga ima oglični trg in pa celoten režim trgovanja z toplogrednimi plini. To je zelo pomembno za politiko Evropske unije. Tako stališča nadzora in zaščite okolja, kot tudi stališča Eh, preoblikovanja evropske industrije in energetskega sistema eh, v bolj eh, nizkooglično gospodarstvo. To je eden izmed inštrumentov, ki se uporabljajo za dosego ciljev industrijske politike, pa tudi okoljske politike Evropske unije. ni nujno eh, tega vsega eh, še enkrat povdarjati, tega se vsi zavedamo, vsi se zavedamo tudi pomena eh, tega, kar nam predlaga komisija. Komisija tukaj predlaga naslednje, namreč da se spremeni koledar tovrstnih dražb. To je glavni namen, ki ga ima komisija s tem sporočilom. To pa vzbuja dvome glede tega, ali se bo ta uh, napoved spremembe komisije uh, prilagodila uh, režimu pravic uh, do trgovanja z kuponi. Kajti ta ideja uh, temeli na prostem trgu, na svobodnem trgu in trg je tisti, ki mora določati cene. To je temeljna ideja, ki navdihuje ta trg. Res je, da je ta trg eh, zaradi krize nehal delovati na način, kot smo ga bili vajeni. Torej, prišlo je do sprememb, ki so zaskrbljujoče za Evropsko komisijo. In vse skupaj je zaskrbljujoče za vse akterje, ki so vključeni na trg. E, cena se je znižala, eh, tako da je zdaj ceneje kupovati, kot pa onesnaževati. In evropske institucije zdaj želijo to nekako urediti, kot sem že povedal. Na trgu je torej prišlo do izjemnih okoliščin in sprememb in zato komisija predlaga intervencijo. Ali imamo kakšen ugovor proti temu? Splošen ugovor je, če se bo spremenil trg, naj se spremeni. E, zato pač je trg, zato obstajajo e, določena pravila glede določanja cen in pa e, svoboda in pa prosto nihanje cen. Treba pa je povedati, da ne uh, delujejo vsi trgi na tako jasen način. Uh, vsi to že razumemo. Vemo, da lahko na trgu pride tudi do intervencij strani javnih oblasti, to je tudi jasno. In treba je povedati, da trg eh, pravic do emisij, da je to umeten trg, trg, ki smo ga mi ustvarili, to ni naraven trg, eh, oblasti so ga ustvarile z določenimi cilji in ugovor, ki ga tukaj lahko imamo, ideološki ugovor, uh, je uh, pač lahko prisoten. Trgi poznajo spremembe, to se vse čas dogaja. In uh, mislim, da se tukaj ne bi smeli ustrašiti, uh, če imamo skupne cilje, uh, ki so povezani tako z industrijsko kot okoljsko politiko v Evropski uniji. In če povzamem, potem bomo seveda si ogledali ta problem še bolj podrobno. In tukaj želim predvsem slišati vaša mnenja. Tako mnenja poročevalcev v senci, kot tudi drugih kolegov. Predvsem me zanimajo vaša mnenja o tem. Moja ideja je v tem, da se podpre Eh, reformo, ki jo predlaga Evropska komisija. V načelu se s tem strinjam, zdaj pa bi rad prisluhnil še kolegom. Najlepša hvala. Grazie, la parola per tre minuti. Hvala lepa. Gospod Jordan, izvolite. Hvala lepa. Tudi sama želim povdariti to, kar je povedal že poročevalec, namreč, da komisija predlaga reguliranje mehanizma, ki je bil ustanovljen kot tržni mehanizem in pri tem moramo biti seveda zelo eh, previdni. Sama si postavljam pri tem več vprašanj. Prvo, ki je, je to, ali sistem ETS ne deluje. Nekateri pravijo, da ne, ker so cene preniske. Vendar so cene nizke zaradi gospodarske krize. Tako da drugi pravijo, da deluje in to je normalna posledica tega, da smo na dobri poti, da bomo izpolnili cilje 2020-2020. Drugo vprašanje je, ali mehanizem um, ali je mehanizem spodbuda za, za financiranje trajnostnih tehnologij. No, tu je odgovor seveda, da ni, kajti cene kuponov, ogličnih kuponov so preniske, potencijalni investitorji za, za investicije niso zainteresirani in tu so tudi težave z izvajanjem projektov v okviru NER 300. Uh, naslednje vprašanje je, ali si v času gospodarske krize sploh lahko privoščimo višjo ceno CO2. -ja v času ne samo gospodarske in finančne krize, ampak ko imamo tudi napovedano nadaljno recesijo, potem naslednje vprašanje, kaj pa je tista prava cena CO2-ja? Ali bomo v primeru, da bo nekoč pa mnogo višja, omejili tudi zgornji nivo cene? Eh, potem je naslednje vprašanje, kakšno naj bi bilo ustrezno razmerje med nacionalnimi in evropskimi posegi, kajti že sedaj določene države članice same uvajajo neke nove in dodatne eh, omejitve. No, še enkrat bi rekla, da bi želim povdariti, da je to tržni mehanizem, vendar pa moramo zagotoviti njegovo dobro in neoverano delovanje in zato moramo ukrepati. Vendar pa seveda ob pogoju, da je to vrstni poseg v trg začasni ukrep, da ne zmanjšuje konkurenčnosti evropskega gospodarstva, ki bi ogrožalo delovna mesta v, v Uniji. In pa komisija mora imeti omejene pristojnosti, kajti eh, tu ne gre le za strokovno vprašanje, ampak je to tudi eh, politično vprašanje in Evropski parlament mora imeti eh, nad spremembami ustrezen nadzor. Mislim pa, da se moramo začeti čim prej pogovarjati tudi o dolgoročnih um, reformah sistema ETS po letu 2020. Kajti ETS pokriva področje industrije, pokriva področje energetike, tu so naložbe, ki trajajo desetletja in mislim, da takšni hitri ukrepi iz uh, danes na jutri niso dobri. Zagotoviti moramo uh, stabilnost investitorjem in se resneje pogovarjati o, o ref, strukturnih reformah oziroma o reformah ETS-a po letu 2020. Grazie, la parola. Hvala lepa, gospa Hol. Thank you, madam chair. Hvala lepa, gospa predsednica. Res je, ETS je tržni mehanizem, ampak pravega tržnega mehanizma dejansko sploh ni. Kako smo že slišali, več uh, vprašanj, več elementov je, ki so vodili do tega, da je cena oglika tako nizka. Bili smo priča gospodarske recesiji, zaradi tega se je intenzivnost dela v industriji zmanjšala, prišlo je tudi do prestrukturiranja v številnih vzhodnoevropskih državah, kjer se industrializacija počasi zaključuje. Prav tako smo prišli v veliko delih Evrope iz druge v tretjo fazo. Določeni eh, vidiki so pozitivni sami po sebi, Vendar učinek je bil, da je bila cena oglika sedaj nižja. Prav tako smo uvedli vedno več ukrepov za energetsko učinkovitost, to je bilo v direktivi za energetsko učinkovitost. In to bi komisijo moralo voditi do tega, da ponovno preuči in oceni vprašanje pravic do emisij, kajti vse to vpliva na ceno oglika. Prav tako pa so se določene pravice prodale vnaprej za to, da bi financirali projekt NR300. Milijardo in pol in skoraj dve milijarde pravic smo že prodali, cena je pa približno 10 evrov na tono. Pri tej ravni to dejansko ne deluje tako, kot bi moralo. Kajti to bi naj spodbujalo naložbe v nizkooglično gospodarstvo. Nekateri se sprašujejo, ali moramo o tem sploh govoriti, kajti dejansko izpolnjujemo cilje in do leta 2020 bomo izpuste zmanjšali za 20 odstotkov. Torej smo na dobri poti, vendar analize kažejo, da smo na dobri poti, ne glede na to, da smo uvedli te pravice do emisije, ne zaradi njih. Zato moramo industriji zagotoviti spodbude za to, da bodo ulagale v nizkooglično gospodarstvo. Prejšnje leto je prevladoval premog, preprosto zato, ker teh spodbud ni. Industrija bo morda res zlahka dosegla cilje 2020, ampak že sedaj bi morali računati na obdobje 2030 ali 2050 in če ne bomo imeli okvira, v katerem bi to lahko storili, v katerem bi lahko zagotovili naložbe v nizkooglično gospodarstvo, potem ne bomo dosegli dobrih rezultatov. Zato mislim, da moramo poskrbeti, da bo ETS deloval tako, kot je treba in poskrbeti moramo, da bo cena oglika višja. Problem pa je, da Mislim, da danes ni pravi čas za večjo razpravo o tem, ampak mislim, da bi morali razmisliti o tem predlogu komisije. Namreč, zagotoviti moramo pravno gotovost glede tega, da bi pravice podelili za nazaj. Če samo spremenimo časovni razpored teh pravic, potem to ne bo vplivalo na ceno oglika. Komisija bo morala pripraviti nadaljne ukrepe. Upam, da bodo to storili čim prej. Želela bi si, da nadaljujemo z delom. Ne smemo se spuščati v veliko predlogov sprememb. Mislim pa, da bi morali tukaj komisijo preprosto podpreti in to je to. Hvala. Grazie, kolega Žado, prego. Gospod Žado. Merci, madame la president. Hvala, predsednica. Nekoliko sem presenečen, ko slišim, da je ta trg kvot klasični trg in da mora država omejiti intervencijo, zato da bi vse dobro delovalo. Ampak vseeno se moramo spomniti, da ta trg ne obstaja brez regulacije. Regulacija je tista, ki ustvarja trg. Ne gre za reguliranje trga. Regulacija je tista, ki organizira trg. In od tega trenutka, ko vsi ugotovimo, da trg ne deluje, Javni organi, ki ustvarjajo trg, pošljajo signali in ti signali niso dobri. Slišim, da obstajajo razlogi za krizo, ampak kaj pravi kriza? Kriza kaže na to, da je cena goril zelo nizka, ne na sedanjem trgu, to je anticipacijska cena prihodnosti. In na tak način bomo za časa krize dosegli 20 odstotkov zniženja toplogrednih emisij, Ne zaradi ambicij EU, ne zaradi dobrega delovanja trga kvot, ampak preprosto zato, ker bo kriza poskrbela za to, da bomo znižali emisije za 20 odstotkov leta 2020. Sedaj smo v srču vsega. Slišali smo poročilo Svetovne banke, to poznamo, sklepi so precej dramatični in sedaj imamo to razpravo na evropski ravni glede iskanja inovacijskih sredstev financiranja. Spomnimo se vsega, kako je bilo z dražbami kvot, kako je bilo s ceno goriva, 30 evrov smo imeli in to je potem povzročilo odstopanje in drugo. Zdaj imamo 200 milijard v sedmih letih pri pregledu. Sedaj, ko Evropa tako zelo išče inovacijska finančna sredstva, lasna sredstva, išče načine financiranja srednjeročno in mislim, da moramo tudi mi razmisliti o tem, o učinkovitosti tega trga, kar zadeva zelene. Jasno menimo, da mora iti reforma EDS-a tako, tako hitro naprej, kot se le da. To je trg, ki lahko obrodi rezultate, ampak pravila mora biti močna in trdna. Tu imamo na stotine tisoč ton CO2, to vsi poznamo. In za nas je zelo jasno to, da ne govorimo o tem izzivu, tako v prihodnosti. Mi bi radi imeli vsaj 1,4 milijard ton CO2. To naj bi zamrznili. Potem pa je to še enkrat zahteva za to, da bi ta trg bolje deloval. Poslati moramo tak signal. Tu imamo cilj 30 odstotkov znižanja emisij CO2 v letu 2020. To bo skleno z načrtom 2050. Hvala. Grazie, la parola collega. Hvala, gospod Šimanski. Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że przy... Hvala lepa. Na vas opozorim na kontekst odločitev, ki jih sedaj sprejemamo. Nekaj zgodovinskega okvirja vam bom podal. Leta 2008 smo sklenili zelo težak kompromis na področju podnebne politike. Ta kompromis je bil za nekatere države zelo, zelo težak. Kompromis je bil prav tako zelo težak za določene industrije v Evropi. Nekatere industrije so se sicer um, prilagodile na to novo breme zaradi katerega so naložbe se taj do določene mere omejene. Prav tako pa smo uvedli nova merila, ki jih je bilo zelo težko sprejeti. Sedaj pa želimo, da bo vse skupaj še bolj strogo, kajti 900 milijonov pravic ali dovolilnic naj bi umaknili z trga. To je seveda popolnoma umeten poseg. To pomeni, da bo komisija imela neke vrste umeten nadzor nad trgom. Morda bo prišlo do razlike čez dve ali tri leta. To ni običajen trg, to je umeten trg. Na tem umetnem trgu prodajamo umetno blago, zato da bi izpolnili zelo umetne potrebe, potrebe, ki so izšle iz evropske politike. Vendar mislim, da nas mora voditi trg, ne pa davčni sistem. S tem smo se strinjali, zato, da lahko ustrezno porazdelimo bremena. Trg se je prav tako ustrezno odzval. Jasno pa je, da se proizvodnja v Evropi zmanjšuje. Prav tako je več oziroma manj popraševanja za naložbe, kar seveda pomeni, da so cene ogleka nižje. Naši nameni so bili drugačni, vendar, če želimo sprejeti tržno rešitev, potem lahko tem tudi, pri tem tudi ostanemo. Prebral sem poročilo o učinkih tega na globalno gospodarstvo in med prvimi petimi državami je samo ena država članica EU, to je Nemčija, ampak je tik nad tem, da bo izgubila ta prestižni položaj. Več razlogov je za takšen rezultat. Nemčija, ki je zelo konkurenčna, lahko to vlogo izgubi. Zelo veliki so stroški dela in tudi stroški energije so zelo visoki. Če sprejmemo predlog komisije, moramo vedeti, da bo to imelo zelo daljnosežne posledice. To bo umeten nadzor nad trgom nemško gospodarstvo in tudi vsa druga evropska gospodarstva bodo zaradi tega trpela zaradi višjih stroškov energije in tako bomo izgubili tudi na področju konkurence. Hvala. Hvala lepa. Gospod Markijevič, dve minuti. E, pani predsednica, uvažam, že omavljam. Gospa predsednica, Spremembe direktive, o katerih trenutno govorimo, mislim, da bi komisiji dale neomejeno moč nad trgom. Neomejeno bi lahko manipulirali s trgom. Mislim pa, da bi dražbe morale biti predvidljive glede časovne razporeditve, prav tako pa bi morali vnaprej vedeti, koliko pravic se bo na trgu prodalo. Posegi v trg ETS, so nekaj, kar nam lahko kaže na to, da trg dejansko ne deluje tako, kot je treba. Vse skupaj se zdi, da je to v nasprotju z 209. členom pogodbe. Namreč, v skladu s tem členom delegiranih aktov ni mogoče izdati v zvezi z ključnimi elementi določenega vprašanja. Mislim pa, da tukaj govorimo o ključnem vprašanju, o ključnem elementu. Spreminjamo namreč zelo pomemben del direktive o trgovanju z izpusti. Za 174 odstotkov naj bi vse skupaj spremenili. Tega ne moremo urediti z delegiranimi akti. Zmanjšanje količine pravic bi lahko vodilo do višjih cen in to bi lahko imelo negativne posledice za naložbe in torej tudi za konkurenčnost, še posebej kar zadeva proizvodnjo. Dejavnosti Evropske komisije niso namenjene temu, da bi znižali stroške proizvodnje, namenjeni so temu, da bi povišali ceno oglika. Glasove Poljske se ignorira, zato sem proti temu. Hvala lepa, gospod Kolarska Bovinka, izvolite. Pani Hall povedala, že. Hvala lepa. Gospa Hall <clears throat> eh, je dejala, da je to preprosta uredba, preprost predlog in da bi ga morali čimprej sprejeti. Ampak ta preprosta uh, direktiva je poskrbila za zelo veliko vročih razprav. Spomnite se konca 90-ih, na primer kje je tista meja med trgom in planskim gospodarstvom. Mislim, da se s tem vračamo nazaj v 80. ali 90. leta, tako je bilo vsaj takrat na polskem. Kje je torej meja med svobodnim trgom in planskim gospodarstvom? Ta predlog, če ga sprejmemo, bo neke vrste oglični davek. To ima malo zveze z trgovanjem, z dražbanjem, z izpusti oglika in tako naprej. Komisija želi skozi zadnja vrata uveljaviti davek na oglik. Komisija bo lahko določala vrednosti, število pravic in tako naprej. To je samo plansko gospodarstvo, ki ga bodo uvedli skozi zadnja vrata. Prav tako tukaj ne govorimo samo o proceduralnem vprašanju. Komisija se je že odločila, kakšen bo končni rezultat tega dosijeja in parlament bi naj samo potrdil predlog komisije in to je to. Jasno je bilo povedano, da bodo z trga umaknili 900 milijonov pravic. Na javni predstavitvi pa je komisija dejala, da bi to moral Evropski parlament formalno podpreti in to ne bi podprli brez kakršnih koli sprememb. To frazo, formalna potrditev, smo slišali že večkrat. Morda je gospa Hall zadeve tako razumela, ko je dejala, da so zadeve preproste. Ampak to ni preprosta stvar, to ni preprosta zakonodaja, kajti to bo imelo konkretne posledice. To bo imelo konkretne posledice za zelo veliko industrij v Evropi, za veliko tovarn, za zelo veliko podjetij v Evropi, zato moramo to upoštevati kot in govorim. Hvala. Grazie, Vidal Quadras. Hvala, Vidal Quadras. Hvala, gospa predsednica. Ko govorimo o reformiranju sistema pravic do emisije, na nas ne smejo vplivati samo trenutne okoliščine. Ta kriza se res že dolgo vleče, tudi škodi našim podjetjem, še posebej majhnim in srednjim podjetjem. In veliko naših sodržavljanov je v težavah in brezposelnih. dvig cene. To ima cilj, da se začasno umaknejo pravice do emisij. Tako bi se cena dvignila in to v trenutku, eh, v kakršnem se zdaj nahajamo, kot sem ga ravno kar opisal. Če bomo krizi dodali še to, potem bodo mnoga eh, energetsko intenzivna podjetja v težavah, eh, Selila se bodo, ljudje bodo morali plačevati više stroške, prizadeta bo konkurenčnost in zato uh, se mi zdi, da ta ideja ne prihaja v pravem času. Zdaj smo tudi uh, v kontekstu vrha v Dohi in naši uh, konkurenti imajo veliko emisij druge države v sponu, pa se zdi, da nimajo veliko zavez, da bi na mednarodni ravni vzpostavili eh, kak eh, sistem ukrepanja. Zato mislimo, da moramo ukrepati sami in to pred vsemi drugimi. Vendar pa ne vem, če, če je to najbolj pametno v tem trenutku. Na konferenci v Dohi smo videli, da so tudi perspektive slabe. Pa še nekaj bi rad povedal. Ta sistem je umetno ustvarjeni trg in sicer od zgoraj na vzdolj. Zato to pravzaprav ni trg v pravem pomenu besede. Trg norm normalno deluje od spodaj na vzgor. In vse čas uh, nam govorijo, da je to trg. Če bomo komisiji dali možnost, da ukrepa, ko je to pač uh, potrebno, bomo ustvarili eh, neko pravno negotovost. In to ne bo v skladu s samim konceptom trga. Direktiva v svojem desetem členu pravi, da je treba biti zmožen predvideti razvoj dogodkov na trgu, razvoj eh, časovne razporeditve za dražbe in tako naprej. In, in to, kar bi zdaj naredili, je v nasprotju z samo direktivo. To, da iz tega nasprotja eh, celo ustvarjamo neko metodo dela, pa se mi sploh ne zdi prav. Hvala. Odistrata un attimo. Eh kolega Vidar Kvadra. Hvala lepa. Nekoliko sem se zamotila in gospod Vidal Kvadras je predolgo govoril. Kakorkoli, gospod Trojer. Hvala lepa. Če si pogledamo, kako zadeve stojijo, potem lahko ugotovimo naslednje. Rast v Evropi je precej slaba, In podjetja kupujejo manj certifikatov, manj pravic, kot smo domnevali. Imamo večjo energetsko učinkovitost, zato spet potrebujemo manj pravic. Uporabljamo vedno več obnovljivih vino energije, zato potrebujemo vedno manj pravic. Ampak to smo si dejansko želeli, Zato, ker gospodarstvo sedaj teče drugače, kot smo si zamislili sami. In problem je sedaj, ker države ne dobijo toliko prihodkov, kot so si želele. To je popolnoma samovoljen poseg v trg. Trg smo si pa želeli, da bi deloval sam. Sedaj pa nam razvoj dogodkov na trgu ne ustreza in želimo posegati. Tega ne razumem. Ne gre za to, da ne dosegamo svojih ciljev za zmanjšanje izpustov to bomo dosegli. Vse deluje torej, edini problem je, da države ne dobijo toliko denarja, kot so želele. Ampak problem je potem v tem, da so države narobe načrtovale ta sistem. Ne moremo pa zaradi tega preprosto podražiti oglika, zato ker države ne dobijo dovolj denarja ali bomo imeli svoboden trg, ali pa bomo imeli trg, kjer bomo lahko samovoljno posegali. Ne moremo imeti nečesa vmes. Tako bomo odprli vrata za samovoljne posege in gospod Vidal Quadras ima prav. To so temeljni posegi. Ne bomo se mogli več zanesti na to, da bo trg deloval v nekem sistemu. Ne bomo imeli nobene pravne gotovosti. Mislim, da je to popolnoma napačen poseg. Gospa Kolarska Bubinska je na to že opozorila. Škandalozno se mi to zdi. Velike skupine prosijo predsednika komisije, da nekoliko razmisli tukaj. Torej, ali imamo v parlamentu možnost, da so odločamo ali ne. Če nimamo možnosti, potem to sploh ni več demokracija. Mislim, da je to sramota. Hvala. Grazie, la parola, kolega... Hvala lepa, gospod El Castillo. Muchas gracias. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ne bom se spuščala v to, kako malo upravičen je ta proces, ki ga je začela komisija. Eh, kako bo to urejeno s komitologijo in tako naprej. Eh, kaj ti vsekakor uh, to zadeva deseti člen. Ne bom uh, govorila, ali je treba trgu pomagati ali ne, ampak zdi se mi, da je tukaj Ahilova peta tega predloga v naslednjem. Tukaj se spreminjajo možnosti za konkurenčnost v Evropski uniji. Razlog pa je naslednji. Če bomo umaknili pravice do emisiji za 900 milijard, se bo dvignila cena oglika in če se bo to zgodilo, potem eh, bi od leta 2013 naprej lahko um, prišlo do neposrednih pomoči industriji uh, in to energetsko učinkoviti in intenzivni industriji, uh, samo v tistih državah, kjer bo to mogoče. Cena se bo dvignila, po drugi strani pa bomo omogočili neposredno pomoč eh, industriji, ki porabi veliko energije. Ampak možnosti v državah članicah za to pomoč industriji pa so povsem drugačne. In ta predlog, kakršen koli že je, je stališče enakopravnosti in konkurenčnosti eh, neprimeren. Države bodo lahko pomagale energetsko eh, intenzivni industriji za porabo energije. Ampak vse države članice nimajo enakih sposobnosti. Ali bi uh, eh, zato harmonizirali zakonodajo, kajti samo na ta način bodo možnosti enake. Sicer pa se pogoji konkurenčnosti evropske industrije uh, zelo uh, krčijo in spreminjajo. Hvala. Hvala, gospod Helmer. Hvala lepa, gospod predsednica. Povedati moram, da se strinjam z večino kolegic in kolegov, ki so govorili pred menoj. In to je zelo nenavadno, vključno z gospodom Rojlom in gospodom Vidal Kvadrosom. Uh, Trdila sta, da ETS ni pravi tržni mehanizem in to sam ponavljam že dve ali tri leta. Mislim, da gre za popolnoma umeten in birokratski sistem. V tem sistemu se trguje z virtualno nerealnim eh, blagom in nobene regulativne gotovosti ni, nobene pravne gotovosti ni in podjetja sploh ne morejo načrtovati svojega poslovanja v okviru tega sistema. Izkazalo se je, da sem imel prav. Nobene regulativne gotovosti ni, komisija meni, da lahko kadarkoli poseže v ta trg in spremeni pogoje trgovanja. Če je to storila enkrat, lahko to stori vedno. Mislim, da moramo vedno imeti spodbudo za industrijo, da se pomakne stran od oglika. Ampak mislim, da bi bil davek tukaj mnogo bolj učinkovit mehanizem. V Združenem kraljestvu, v moje državi, minister za uh, finance uvaja nov davek za to, da bi se izognili tem katastrofalnim rezultatom ETS-a v ZDA, se izpusti zmanjšujejo in ne zaradi nekih dovršenih birokratskih mehanizmov, ampak preprosto zaradi tržnih sil. Mislim, da je to lekcija, ki bi se jo lahko naučili vsi tukaj v Evropi. Lepo bi bilo, če bi se tega naučili, še posebej sedaj, ko je toliko količin plina iz krilavca v procesu odkrivanja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Rubih. Ja, Hvala lepa, gospod predsednica mislim, da lahko ugotovimo naslednje, še posebej, če spremljamo novice po televiziji. Zapirajo se jeklarske tovarne v Italiji, v Španiji. Ena tretjina produkcije bo odpadla v Euroferijo, zato ker pač v Evropi ni dovolj gospodarske rasti. Do leta 2020 bomo morali reindustrializirati 20 odstotkov BDP-ja. Zanima me, s katero politiko, ki jo trenutno imamo, bi lahko to dosegli. Kaj ti, če ne bomo podprli tistih tovarn, ki se lahko preselijo, ne vem, kako bomo to dosegli. Na deset tisoče delovnih mest izgubljamo in z podržavljanjem tovarn, to, kar se dogaja v Franciji, prav gotovo ne bomo dosegli svojih ciljev. Sedaj bo konferenca v Dohi. Vse, ki potujete tja, prosim, da si pogledate mm, trgovino oziroma tovarno jekla iz eh, Norveške. Oni so zelo izkušeni na tem področju. Mislim, da gre za to, da si moramo preprosto pogledati, kako bi lahko obdržali mednarodne koncerne v Evropi, kako bi lahko v industriji ponovno razmislili o tem, kako bi zastavili sistem za trgovanje z izpusti, tako da se bodo pri nas ustalila najčistejša podjetja, tako da bomo vzor, ne pa, da se naša podjetja selijo v Ameriko. Zato, ker tukaj ne izpolnjujejo naših standardov, tam pa onesnažujejo okolje, mi pa izgubljamo delovno mesto. Tako ne gre. Mislim, da bi bil pravi odgovor ta, da ne navijamo davkov podjetje, kajti podjetja tako izgubljajo konkurenčnost, kajti Kitajci, Indici, Brazilci niso obremenjeni z oglikovim dioksidom. Mislim, da bi preprosto morali storiti drugače. Dva ali tri odstotke davka na dodano vrednost več bi morali zaračunati pri teh izdelkih, kjer je veliko izpustov CO2 in tako bi zagotovili spodbude. Sistem ETS je napačen uničuje delovna mesta v Evropi in mislim, da si tega na dolgi rok ne moremo privoščiti. Hvala. Grazie, la parola, Hvala lepa, gospod Bržina. Dame in panove, pani predsedajci. Pa... Hvala lepa, gospa predsednica. Spomnim se časa, ko ste številni tako uneto glasovali za sistem ETS. Tisti, poslanci, ki ste glasovali za, ste uporabili argument, da je to sicer birokratski okrep, ampak da temelji na tržnih mehanizmih. Takrat sem glasoval proti. Sedaj pa mislim, da je čas, da se zbudimo in da nehamo vse skupaj še bolj zapletati. Prav tako menim, da ne smemo več vlagati v ta sistem, ampak da bi morali naložbe usmeriti v nove tehnologije, v čistejše tehnologije, kakor počno v ZDA. Kakor smo pravkar slišali, so se izpusti CO2 tam občutno znižali. Mislim, da bi morali glasovati proti temu predlogu. Mislim pa tudi, da je sedaj čas, da znova razmislimo o celotnem vprašanju in morda pripravimo kaj novega, glede na to, da smo v gospodarski krizi. Hvala. Grazie, kolega Prodi, prego. Hvala, gospod Prodi. Hvala, predsedujoča. Sam tu vidim kar nekaj dvomov. Najprej je ETS tržni mehanizem, po moje. Ampak, če jaz se ne razumem, to je tržni mehanizem, pri katerem imamo 50 odstotkov emisij brezplačno. Tako da mislim, da trg ne more delovati na tak način, v takšnih okoliščinah. In včasih gospodarske krize. imamo tudi plinski trg v ZDA. Če si pogledamo druga fosilna goriva, so tudi tam občutili krizo in cena se je zmanjšala. No, sedanje raven stroškov za pravice do misije je skorajda nepomembna. Če si pogledamo tržno dinamiko, kaj pravim torej? Mislim, da ne moremo vplivati na ta trg, če nimamo resnih namenov, da bi sprejeli protokol na globalni ravni. Če prvi načrt ne bo izvedljiv, potem bi morali imeti rezervni načrt. In to, po mojem mnenju, je lahko vzvod, ko gre za tiste države, ki ne spoštujejo standardov glede zmanjšanja toplogrednih emisij. Hvala. Sedaj pa kolega Odi. Hvala, gospa predsednica. Glede na to, kar pravijo kolegi, se vseeno sprašujem, če moramo zavrniti kar vse skupaj. Predsednica, občutek imam, da bi morala Evropska komisija opraviti oceno te določbe. To je precej inovacijsko, tu gre za politično eksperimentiranje, tu gre za zelo pomembne politike, gre za omejevanje naših kvot, emisij tu imamo 20 odstotno znižen do leta 2020. V prejšnjem mandatu je prišel do glasovanja o tem in sprašujem se, če ne bi mogoče morali imeti nekega ocenjevanja, kjer bi obrazložili vse to določbo, kaj te države članice poskrbijo do, za pravice do misije, komisija se nadzoruje in potem imamo tu eno stran in tu naj bi dali veliko pooblastil komisiji, da bi se prilagodil trg. Mi poslanci pa se lahko odločimo nasprotno. Želimo imeti tržno avtoriteto, tako kot smo tudi glasovali na evropski ravni, ampak lahko bi imeli po širšo politično avtoriteto, zato da bi vedeli, če to, kar imamo, dobro deluje in če želimo storiti še kaj več. Potrebujemo pravo evalvacijo. Recimo 25. člen določa, da moramo sprejemati sporozume s tretjimi državami, ki so podpisnice Kjotskega protokola. Ali smo imeli protokole? Kakšni so odnosi z drugimi svetovnimi regijami, ko gre za to eksperimentiranje? To me zanima. To eksperimentiranje imamo lahko tudi druge po svetu. Mislim, da je to povsem drugačna država kot davek na oglik. Ta davek je pomemben za emisije, za uvoz. Nisem strokovnjak, ampak mislim, da da bi podprl to, da bi imeli pravo evalvacijo. In to bi nam moralo omogočiti, da imamo razpravo za čas evropskih volitev leta 2014. To mora biti politična razprava pred državljani. Pogovarjati se moramo pa o vsej zakonodaji. Bene, Dobro, hvala lepa. Komisija sedaj, prosim. Presente. Ste prisotni, prosim? Ja, hvala lepa, predsednica. Seveda smo z velikim zanimanjem poslušali mnenje poslancev v tem odboru. Nakratko bom omenila nekaj komentarjev, najprej glede situacije na terenu. Komisija je analizirala situacijo. Julija letos smo objavili delovni dokument, kjer smo analizirali situacijo. Potem smo pred dvema tednoma dali na voljo tudi oceno učinka v tej omenjamo situacijo na trgu oglika danes zelo podrobno. In to je bilo v zadju tega predloga, zato bi spremenili profil dražb in da bi podprli določene pravice do misije. 900 milijonov pravic naj bi imeli. Tako da smo opravili tehnično analizo, imeli smo tudi posvetovanje za interesnimi udeleženci že vse od poletja in mislim, da to ni sporno. Sedaj je veliko preseškov, ko gre za pravice do emisij na trgu. Najprej zaradi gospodarske krize, po drugi strani pa tudi zaradi zakonodajnih odločitev, ki so se sprejevale na evropski ravni. Države članice so to sprejemale na podlagi komisije in tudi v Evropskem parlamentu, ko je šlo za rabo nekaterih kritov, ki jih imamo pri projektih v državah razvoju. Tu imamo neravnovesja. Komisija zdaj predlaga reševanje teh neravnovesij. Tudi podjetja bi to reševala, če bi prišlo do takšnih situacij. Če imamo malo poprašanja na trgu, bo podjetje reklo, zmanjšali bomo ponudbo, ker ti cene niso zanimive. Podobno pa je druge na drugih trgih. Treba je urediti ponudbo. In mislim, da tu ni nič nenavadnega. Tudi pri ETS-u, ki še vedno zelo dobro deluje na trgu. Sedaj pa preučujemo še nekaj in to moramo tudi poštevati. Ko gre za te emisije in pravice do emisij, je to v domeni držav članic. Ali naj države poskrbijo za ponud tak način na trgu, če se cene tako razvijajo? Ne, tu ne gre za tržno črtovanje, tu gre za zdravo pamet, kakšno količino je treba dati na trg in kdaj. Potem je treba poštevati tudi to, da to na noben način ne vpliva na celotni znesek teh pravic domisije, ki bodo na voljo v tretji fazi, med leti 2013-2020, ko bomo mi to testirali, no komisija ne bi takrat predlagala komitoloških ukrepov, kajti tu gre za delegirana pooblastila. Svetu in parlamentu smo predlagali običajni postopek soodločenja, zato da bi pojasnili pravni mandat, tako da bi videli, da to lahko storimo, In to smo predlagali tudi vam. Mislim, da je tudi naš komisar na izrednem zasedanju 12. novembra pojasnil zelo jasno, da ne nameravamo prejudicirati pooblastilo Evropskega parlamenta. Komisarka je jasno rekla, da komisija ne bo sprejemala drugačnih predlogov, ko gre za spremembo uredbe v komitološkem postopku. Mi tega ne bomo sprejemali, dokler ne bo prišlo do odločitve na svetu in parlamentu. Tako da ne bo prejudiciranja Na tej ravni. No, slišali smo, da je komisija predstavila predlog, da bi podprli 900 milijonov pravic do emisije. To je, kot sem rekla, komitološki proces, države bodo morale o tem glasovati in imeli bomo običajen, pregled, spregled, običajen postopek s pregledom, torej tri mesece bomo imeli. Tako da ponovno ne prejudiciramo ničesar to. Slišali smo tudi, da bi imeli običajne strukturne ukrepe, tudi tu ne bi preučili. Nekateri so rekli, ja, to je vse zelo lepo, to so kratkoročni ukrepi, ampak preučiti bi morali bolj strukturne stvari, kaj je treba postoriti v ETS-u, zato da bi šli v smeri nizkoogličnega gospodarstva. To bi morali imeti do leta 2050 in tudi tu je komisija pred dvema tednoma poročala o tem. To se imenuje poročilo o trgih oglika in tam imamo ukrepe glede krepitve ITS-a. In končno naj rečem, da je, gre za tehnični predlog. Zato, da bi se izognili nihanju, kajti sedaj imamo nizke cene in če bomo sedaj nekoliko prilagodili ponudbo, bodo cene v tem obdobju veliko bolj stabilne. Podjetja ne bodo imela napačno pričakovanje glede nizkih cen danes, pozneje pa ne bo prevelikih povečanci. In končno, lahko rečem, da ste omenjali tretje države, konferenco o Dohi. To se je začelo odvijati. Naj rečem, da smo v zelo dobrih stikih s tretjimi državami. Kot veste, smo ETS povezali tudi s sistemom Avstraliji. Imeli naj bi tudi evropski sistem usposabljanja, delamo na tem, trudimo se. Potem smo dosegli napredek tudi na kitajskem, druge, da bi imeli pilotne projekte za ETS, tako da bi res obžalovali, če Evropska unija ne bi mogla pokazati, da ta sistem sicer deluje nekaj časa, ampak je sedaj prizadet zaradi gospodarske krize. Ampak vseeno je vredno ohraniti ta sistem. To potrebujemo, potrebujemo učinkovit sistem. To je bila zamujena priložnost. Tudi, ko gre za doho in ko gre za prepričevanje drugih držav, da se resno trudijo z ukrepi za zmanjšanje toplogrednih emisij. Torej, tu res obstaja vez in če bomo to pokazali, lahko ohranimo ITS kot čekovit sistem z razumnimi cenami, tako da ne bomo imeli nerazumnih cen, ki bodo preniske. In upamo, da bo parlament pozitivno gledal na te predloge. Hvala. Hvala. Sedaj pa še poročevalec za zaključek razprave. Bien, gracias, eh. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da je bilo izpolnjeno vse, kar je bilo potrebno. Tukaj je šlo za izmenjavo mnen. Prisluhnil sem vsem različnim mnenjem. Poročevalec bi seveda rad uh, slišal več mnen, ki so v skladu z njegovim, ampak. Uh, Mm, tako pač je. In imeli smo izmenjavo mnen, ki je eh, postopek, eh, kot so predvideni. Videli bomo, kako se bo razvilo stališče različnih skupin in tudi moje lastno stališče. Želim vas spomniti samo še, da je parlament prosil Evropsko komisijo, da bi komisija se zavedala eh, za spremembo koledarja. Eh, za organizacijo dražb in ne sme se zgoditi, da bomo nekaj potrdili in potem čez tri mesece potrdili nekaj drugega. Eh, želimo si koherentnost med zakonodajnim delom parlamenta pri vsem, kar počnemo in eh, tega ne smemo zavrniti, to moramo sprejeti. Še nekaj bi rad povdaril moje stališče, ki sem ga izrazil tudi prej, je, eh, da se nagibam eh, k predlogu komisije, se zan zauzemam, seveda pa je treba povedati, da bodo moje stališče dopolnila še druga stališča in naloga tega odbora je eh, v tem primeru izjemna oziroma tukaj imamo tudi mi svoje pristojnosti. Seveda se bodo na ta način spremenili pogoji na trgu. Rad bi pa povedal še naslednje in tudi zato, ker je prisotna komisija, da komisija mora še naprej razmišljati o tem, kako bi ta trg ohranili živ. Eh, in sicer tako, da se bo znal odzivati na zahteve in na politike ki so jih sprejele evropske institucije. Eh, glavne politike pa so industrijska politika in pa okoljska politika. Komisija mora še naprej delati na tem, da bo ta trg ostal živ in eh, da bo še naprej dajal tudi sadove. Hvala. Dobro, hvala. Razprava je zaključena. Naj spomnim, da bomo ponovno imeli priložnost za pročevanje tega predloga 17. decembra. Če bodo kakšni predlogi spremem, to lahko pošljete do 12. 18. decembra. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Tu gre za poročilo Šona Kelija. Gre za prosti pretok podatkov. Govora je o osebnih podatkih prosim. Gospod Šonkeli. Hvala, predsednica. Prosim, želite, spregujte samo trenutek. Rad bi predstavil poročilo. Uh, uh, Hvala, predsednica veliko čast mi je, da lahko predstavim osnutek. Čakajte samo še trenutek, da, da vsi stopijo iz dvorane. Prosim, tisti, ki ne boste sodelovali, ali lahko hitro izstopite iz dvorane. Uh, Hvala še enkrat, predsednica. Veliko čast mi je, da lahko predstavim osnutek mnenja glede varstva podatkov. Danes je govor o te urebi o varstvu podatkov. Rad bi rekel, da sem že več kot sto sestankov z različnimi interesnimi udeleženci, s potrošniki, nevladnimi organizacijami, podjetji, Pogovarjal sem se s tradicionalnimi akteri, modernim in tako naprej. In videl sem, da je veliko zavezanosti. Veliko je bilo postorjenega, veliko lahko še storimo. Treba je posodobiti direktivo iz leta 95, kajti smo v modernem obdobju socialnih pretokov. Tu imamo vse večjo digitalizacijo, modernizacijo in to pliva tudi na delovna mesta. Komisija je prevzela ambiciozen pristop tu pozdravljamo poročila. Tu gre tudi za kontekst potrebe potem, da moramo izvajati osmi člen listine o temeljnih pravicah o varstvu podatkov po sprejetju Lizbonske pogodbe. Skladno s temeljnimi pravicami in pravno podlago bi rad povdaril tudi notranji trg. Tudi to je omenjate v redvi. Tu imamo 114.1 pogodbe o delovanju Evropske unije To je bilo odločno poleg člena 116. Naš odbor mora odigrati ključno vlogo pri oblikovanju te uredbe, zato da bi zagotovili, da lahko z zagovorjenim ciljem poskrbimo za najvišjo možno zaščito, da ne bomo imeli nepričakovanih posledic. Tako da ne bo pretirane birokracije za evropska podjetja. To menimo. Potem je pomembno tudi poenostaviti in usmeriti pravila, zato da bi spodbudili inovacijo, zato bi zmanjšali upravno bremo, da bi ustvarili takšno okolje, ker bodo lahko cvetela podjetja in delovna mesta. To se najbolj pogosto uporablja v povezavi s to uredbo. To je pomemben del inovacij. Potrebujemo nove produkte, storitve. Ampak ohraniti moramo tudi zaupanje državljanov. Zato potrebujemo fleksibilno uredbo o varstvu podatkov jasno in to bo okvir za zaupanje inovacij in ustvarjalnost. Kot poročevalec moram poskrbeti za to, da bo končno besedilo vsebovalo zadostno ravnovesje med temeljnimi pravicami po eni strani in potrebo potem, da moram zagotoviti iste konkurenčne pogoje za MSP-je, za inovacijska podjetja in za splošno industrijo na drugi strani. Prav tako moramo paziti na to, da bomo zagovarjali pojem ureditev vse na enem mestu. To je pomembno za industrijo po celotni Evropski uniji. S tem bomo krepili enotni trg. Potem pa nekateri glavni vidiki, snutka mnenja. Na kratko bi to lahko povzel pod sledi. Tu istvajo, izhajamo iz vladnih ukrepov. Potrebujemo kvalitativni pristop, ne kvantitativni, ko gre za varstvo podatkov. Soglasje v tem procesu je zelo pomembno. Treba je ohraniti izjeme pri MSP-jih. To je tudi v predlogu komisije. Tu imamo tudi predloge glede podatkov in to je zelo pomembno v tem sektorju. Zelo pomembno področje je to. Predlagam 164 predlogov sprememb na predlog komisije. Predlagane spremembe bi morale pomagati pri pretiranem upravnem obremenitvi za podjetja, zlasti, ko govorimo o tistih podjetjih, ki imajo veliko odgovornosti in jamstev, In ta podjetja potrebujejo fleksibilnost, ko gre za nekatere določbe uredbi, zlasti, ko govorimo o mehanizmih računovodstva in ko gre za obveščanje nadzornih organov. Tu imamo nekatere opredelitve in vidike prvotnega besedila. Tudi to moramo pojasniti, postaviti v kontekst, poenostaviti. Potrebujemo kvalitativen pristop, ne kvantitativen, ko gre za varstvo podatkov, kajti tu potrebujemo korporativno upravljanje. Tu izhajamo iz načel odgovornosti. Potrebujemo soglasje, potem tudi postopke birokratske administracije in dokumentacije. To je pomembno pri varstvu podatkov. Pomembno je povdariti vlogo tehničnih rešitev. In tu imamo zasebnost, ki je posebej opredeljena, tu gre tudi za varstvo podatkov, ko govorimo o občutljivih podatkih, je to zelo pomembno in tu potrebujemo jasne cilje. Kar zdaj vam MSP je, pozivam parlament, da opravi oceno učinka. To bo predstavljeno na naslednjem sestanku ITREJA 17. decembra. To je pomembno. Pozdravljam izjemo za MSP-je v predlogu komisije in pozivam kolege, da podprejo to določbo. Potem Še nekaj, kar je dobro za MSP, je to povezano z 18. členom in sicer gre tu za poročanje o podatkih, potrebujemo tehnično izvedljivo delovanje, ko gre za nosilnost podatkov. To je pomembno za MSP, ko imamo pogodbe in to je zelo pomembno za njihove sisteme upravljanja s podatki. Mogoče bi nekateri kolegi želeli to povezati s pravico do dostopa do podatkov s členom 50, ampak menim, da če bomo ohranili to določbo, bo to dobro za MSP-je, tudi v prihodnosti. Potem sem želel poenostaviti tudi dokumentacijo, proces predhodnega posvetovanja. Mislim, da če imamo preveč dokumentacije, to preveč birokratsko. In s tem ne bomo dobro porazdelili sredstev. In to bo boljše za kvantitativni pristop, ne kvalitativni. Potrebujemo prioritizacijo. To pa bo težko praktično izvajati, to sem pojasnil. Pozval sem k predhodnemu posvetovanju z DPA, ko gre za ologo tveganih novih procesov. Potem imamo tudi sankcije, predhodno obveščene podatke, tudi to je bolj praktično, bolj izvedljivo v mojem osnutku mnenja. Osredotočimo se na to, kar je lahko škodljivo pri kršitvi podatkov. Osredotočimo se na obveščanje subjektov le takrat, ko je to kvalit kvalitativno ogrožena. Potem je treba ohraniti tudi svobodo medijev, trudil sem se za to v 1 in 154. Kar zadeva naš odbor, sem se sredočil tudi na zdravstveni seminar in v devetem predlogu govorimo o konsenzu, v devetnestem predlogu govorimo o trudu, da bi reševali morebitne posledice v tem kritično pomembnem sektorju. Tu gre za boj proti finančnemu kriminalu. V predlogu 28. 83a je to nov člen. Ta boj je zelo pomemben, kajti pred kratkim smo videli, da je bilo veliko škan, škandalov glede dopinga v športu. V 17.71 to rešujem. Želite, da pospešim? Ja, ključno vprašanje v tem odboru je seveda energetska očinkovitost zato potrebujemo vseh za inovacije, potrebujemo pametna energetska omrežja, to pomeni pri sistemih prevoza, to imamo v 6.4. Preskočil bom nekaj, želite, da grem na naslednje. To je bolj pomembno. 6.4 določa, kakšni so temelji zagoditev obdelave podatkov. To naj ne bi najprej zbirali za namene predelave. Razširil sem obseg, zato da bi vključil tudi legitimne interese nadzornikov in zato, da bi tu vključili tudi tretje strani. Bil sem nekoliko provokativen s tem predlogom. Želel sem spodbuditi k razpravi. Tako da bi se vprašali, kaj je legitimni interes nadzornikov, kako opredeliti ta pojem. Ne da bi spodkopali zasebnost, ne da bi ogrozili pravo legitimnost ekonomskega sektorja Evropske unije. Potrebujemo ravnovesje interesov tu. In še nekaj na koncu. Na dolgo in široko sem razmišljal o tem, kako poenostaviti odnose med podatkovnimi subjekti po eni strani in nadzorniki in predelovalci na drugi strani. Tisti, ki predelujo podatke in so nadzorniki, izhajajo šli na 26. Tu imamo posledice, ker ne gre za minimiziranje podatkov, ampak gre za to, kako naj delujejo nadzorniki in kako naj to povezano z podatkovnimi subjekti. Mislim, da bi morali pri teh odnosih imeti običajna pogodbena pravila iz pogodbenega prava. Podatkovni subjekti bi morali imeti en portal in sicer bi morali imeti nadzornika za podatke, tako da ne bi uporabili pravnih sredstev proti tistim, ki predelijo podatke. Recimo, če kupite avtomobil, avtom, če, vozilo brez zavarovanje. In če potem uh, motor ne deluje in greste nazaj v garažo in morate od proizvajalca dobiti to, ta sestavni del vozila. Kolega bi upozoril na te predloge sprememb, odraziti moramo to in seveda pozdravljam tudi povratne informacije kolegov. Na koncu bi se rad zahvalil Jani Albrecht, pročevalki Libeja, vsem pročevalcem Sinci bi se zahvalil zahvalil zlasti Akselu Vovsu, vsem v Juri Imko, Marije Lugalu, Hero Komi in Nadi Geš. Pravili smo znatno delo v zadnjih devetih mesecih in še naprej bomo nadaljevali to delo. Hvala. Se upravičujem, če sem vas morala opozoriti na čas, ampak malo je časa in. Sedaj se bodo oglasili poročevalci v senci in prosim, da se držite treh minut. Silvija Tikao najprej, takoj vam dam besedo. Hvala. Rada bi se zahvalila gospodu Keliju za predstavitev tega mnenja. Določne mere lahko podpremo njegovo razmišljanje. Ampak žal je tako, da nekateri predlogi sprememb šibijo predlog uredbe. Tu bi rada omenila postopek komitologije. In iz tega vidika gledano se strinjamo s pročevalcem gospodom Kelijem. Treba je omejiti delegirane in izvedbene akte, zato da bi lahko ohranili tehnološko neutralnost. Prav tako bi radi uporabili delegirane in izvedbene akte v manjši meri, ko govorimo o zasebnosti po dizajnu in po defaultu. V predlogu uredbe bi se morali bolj osredotočiti na anonimizacijo ali psevdoanonimizacijo podatkov. To je pomembno v kontekstu socialnega omrežja. Ko govorimo o zdravstvenih podatkih, ko govorimo o genetskih podatkih, tako da moramo predelati te opredelitve. Potem še nekaj, kar je pomembno v naši razpravi. In sicer bi se morali pogovoriti o jurisdikciji in o zakonodaji, ki se uporablja na tem področju. Tu bi omenila še nekaj usporedno. Okvirne zakonodaje, ki obstajajo. Vse druge pravne okvire bi omenila, ki jih imamo v drugih državah. V ZDA recimo imamo Patriot Act. Ta velja za obdelane podatke podjetjih, ki imajo sedež v ZDA. Tudi če imajo ta podjetja druge podružnice recimo v EU. Potem imamo tudi sporozume med EU in tretjimi državami glede prenosa osebnih podatkov. Tu imamo v mislih PNR sistem in sporozum SWIFT. Mislim, da bi morali te sporozume bolje odraziti v redbi sami. Pa še nekaj, kar je pomembno tu. Tu zadeva opredelitev soglasja. To soglasje bi moralo biti eksplicitno, tudi če ne prosimo za specifično obliko podeljevanja soglasja. Ne želimo imeti preveliko birokracije tu, ampak soglasje mora ostati eksplicitno tu v besedilu. Potem še nekaj, kar je pomembno. Pravica do pozabe ali pravica do ohranitve. To je pomembno v okviru socialnega omrežja. Smo proti določanju profilov v imenu državljanov. Potem se strinjam s poročevalcem Kiljem, glede tega, da moramo jasno ločevati med nadzorniki podatkov in obdelovalci podatkov. V stari direktivi je bila ločnica jasna. V novi uredbi je manj razlik. Tu moramo sprejeti odločitev, kajti to je zelo pomembno. Pomembno je, da je vsak element jasno predeljen. Vsaka entiteta mora poznati svoje pristojnosti in naloge. Kar zadeva varnostne dogodke in obveščanje o takšnih dogodkih, lahko rečem, da smo prijeli različne stališča strani industrije. Industrija meni, da je 24 ur premalo za obveščanje uporabnikov, mi menimo, da je to pomembno. Pomembno je obveščati zadevne uporabnike, žrtve v tem primeru. Prav tako je pomembno obvestiti nadzorni organ, če pride do takšnega dogodka. V teh 24 urah to ne pomeni, da moramo rešiti to težavo ali pa da moramo najti vzrok za dogodek. Gre le za obveščanje organov in zadevnih oseb, priti mora do obvestila o tem, da je prišlo do razširjanja osebnih podatkov. To je pomembno, kajti ta oseba mora sprejeti lastne zaščitne ukrepe. Tu se bom ustavila in rada bi slišala stališča drugih. Prepričana sem, da bomo tu zelo dobro delali. Hvala, zdaj pa Fiona Hol. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, Govorim v imenu Dine Valean v imenu skupine Alde, ker eh, je danes ne more biti z nami. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za zelo dobro mnenje, dobro pripravljeno mnenje. Ukvarja se s številnimi vidiki, ki skrbijo industrijo. Poročevalec je eh, bistveno izboljšal predlog komisije. Izboljšal je nekatera nujna področja, zelo občutljiva področja. Mislim, da z njim dobro sodelujemo pri tem dosjeju. Eh, osredotočil se je na proporcionalnost v svojem dosjeju in mislim, da je to ključ do dosege pravega ravnotežja pri varstvu podatkov. Eh, na ta način ne bomo preveč eh, preskriptivni. Eh, tukaj gre za eh, obveščanje o eh, kršitvi varstva podatkov in drugih problemih. In ta predlog na ta način postaja bolj razumen, bolj razumljiv. Treba pa je stvari postaviti v kontekst in zagotoviti pravno varnost. Potem imamo tukaj različne kategorije. Eh, varstva osebnih podatkov in tudi samih podatkov in to je bilo izboljšano. Poročevalec se je dobro ukvarjal tudi z možnimi posledicami, ki bi jih ta uredba lahko prinesla v finančnem in zdravstvenem sektorju. Tukaj moramo biti zelo previdni, da ne ustvarjamo administrativnih bremen, eh, ki ne bi prinesla koristi potrošnikom. Vemo, da so razprave že dolge, veliko jih je bilo tukaj v parlamentu. Mm, tudi kar se tiče delegiranih eh, in pa izvedbenih aktov. In eh, zato pozdravljamo pragmatično prakso gospoda Kelija, ki je številne, teh akte, številne te akte tudi izpustil. Eh, tehnični standardi so stvar industrije in ne komisije v predlogih sprememb eh, smo se ukvarjali z nekaterimi mm, temami, ki še ostajajo. Predlagamo tudi določene izboljšave, ki ne bodo v nasprotju z linijo poročevalca. Osredotočili se bomo predvsem na opredelitve in na jasno ločevanje med odgovornostmi za uh, varstvo podatkov in pa procesiranje podatkov. Uh, vsaka stran mora vedeti, kaj se od nje pričakuje. Želimo pa izboljšati tudi člene, ki se tičejo um, profiliranja in pa prenosljivosti podatkov. Um, morda bomo naslovili še določene um, skrbi in probleme, ki se tičejo posameznih sektorjev. Ne želimo pa pri ukvarjanju s temi problemi pretirano obremeniti. Eh, evropske industrije oziroma podjetij. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Anders Dotir. Thank you, Madam Chair. Uh, I must admit that the draft. Hvala. Malo sem bila zmedena, ko sem prebrala um, eh, ta predlog. Tukaj se ustvarjajo nove izjeme, ki škodijo eh, posameznikom Evropske unije. Uh, Eh, izključene so bile tudi določene obveznosti glede procesiranja podatkov. In tisto, kar je bilo dodeljeno eh, posameznikom oziroma pravice, ki so jih že dobili, so zdaj oslabljene. Veliko manj je tudi orodi za zagotovitev varstva podatkov. To je v nasprotju s prejšnjimi eh, mnenji, ki jih je sprejel parlament. Mi kot institucija smo rekli, da ne želimo, da se varstvo podatkov oslabi. In v resoluciji pred enim letom smo eh, rekli, da mora varstvo podatkov biti vsaj eh, tako močno kot v direktivi iz leta 1995. Zdaj se odločamo o prihodnosti Evrope in to moramo eh, storiti tako, da se ne izognemo svoji moralni odgovornosti, kajti eh, smo v Evropi leta 2012, ne leta 1995. Nekaj ugovorov imam proti predlogom sprememb, predlogu spremembe šest eh, se govori o interesih tretjih strani in to je v nasprotju z eh, določbami, eh, ko gre za pogodbe, če se subjekte ukine oziroma se jih izbriše potem, to velja za kogarkoli. In bolj primerno za nas bi bilo, da bi legitimne interese v celoti črtali in uskladili eh, pogodbeno pravo in pa eh, zakone za varstvo podatkov. Eh, potem 38. predlog spremembe. Eh, subjekti naj ne bi mogli se umakniti iz pogodb, v katere so stopili oziroma so jih sklenili. In mi tega ne podpiramo potem uh, želimo bolj uh, odporen informacijski sistem. In zato ni priporočljivo to, kar predlaga uh, gospod Keli v 12. predlogu spremembe. Mm, prejšnje izkušnje iz družnih držav uh, glede takih izjem so bile nezadostne oziroma nezadovoljive. In ta predlog, ki ga uh, je predložil gospod Keli, uh, je treba še izboljšati. Predvsem, ko gre za um, obveznosti, potem anonimne podatke, eh, temu bi se morali izogniti, kaj ti želimo vsi legitimno za ta predlog. Zdi se mi problematično, da se odstrani toliko zahtev po avtorizaciji in legitimizaciji. Podatki ki se procesirajo eh, v številnih podjetjih, ta pa ne spoštujejo pravic oziroma ne spoštuje svojih obveznosti, kot bi jih morale. In mi moramo zagotoviti, da se vse to spoštuje. Še tri točke eh, si želim vključiti v ta predlog. Strinjam se, da je treba ohraniti prenosljivost podatkov, ampak gospod Kelly si je eh, izbral, da bo to oslabil vendar pa bo mene treba še prepričati v to. Uh, osebne podatke je uh, treba prenašati oziroma jim je treba to omogočiti. Ne gre za to, da uh, ne bi bilo učinka na industrijo. In S tem bi samo uh, umaknili nadzor nad podatke, ki jih imajo osebe in to je v nasprotju s tistim, kar si želimo. Uh, pravica do pozabe, tudi tukaj bo treba še več storiti. Ta pravica eh, se nekako ureja z določbo o pravici eh, do odpuščanja, tako imenovani pravici do odpuščanja. Mislim pa tudi, da bi morali. Eh, tukaj ustvariti ravnotežje, v, v moji državi na švedskem je bilo to že vzpostavljeno, eh, neravnotežje med eh, zaposlovalci oziroma delodajalci in pa eh, tistimi, ki iščejo zaposlitev, so bila ustrezno naslovljena. Sicer pa sem zelo zadovoljna, da je gospod Keli vključil tudi boj proti dopingu. Šport je zelo pomemben element v družbi, poznam tudi šport, ki je zelo blizu gospodu Kelju in vem, da eh, je to pomembna eh, tema, tako da me veseli, da se je gospod Kelj pripravljen eh, ukvarjati s tem. Zato tudi pohvale. Hvala. Mm, kolegi, ki, Kolege, ki se bodo oglasili zdaj, prosim, da so krajši, vsak ima dve minuti. Gospod Vidal Kvadras. Um, Hvala, gospod predsedujoča. Eh, zadnja zakonodaja eh, v zvezi z varstvom podatkom je stara 17 let, torej skrajni čas je, da jo posodobimo. Predlog komisije uspešno poudarja potrebo po bolj jasnem in koherentnem okviru, ki bo ustvarjal zaupanje in ki ne bo eh, škodil digitalnemu gospodarstvu, ki ga ne bo oviral. To pa mora biti uravnoteženo s potrebo po varstvu osebnih podatkov. Treba je zagotoviti transparentnost, zasebnost in pa spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin. Čestitam dobremu prijatelju gospodu Keliju za zelo celovito poročilo. Strinjam se z njegovim ciljem, da se zmanjša administrativno breme za podjetja. Imamo številne pobude na tem področju, veliko se jih še pripravlja in te se bodo ukvarjali predvsem s tem, da bi zmanjšali eh, nezaposlenost in ustvarili rast. To je posebej pomembno za evropejce v tej krizi. Moramo pa biti tudi konsistentni eh, s politiko eh, varstva podatkov. Zato ne smemo podjetij preobremeniti s preveč upravnimi eh, bremeni, ko gre za soglasje, za ohranjanje dokumentacije v procesiranju in tako naprej. Eh, soglasje je nujno potrebno, vendar pa včasih tudi ne. Naprimer, ko uporabnik prosi za storitev, ki, za katero so potrebni njegovi osebni podatki. V takih uh, primerih je lahko soglasje obremenjujoče. Uh, široko soglasje je tudi omenjeno, to bi zmanjšalo bremena. In dobra ideja je tudi, da se nagradijo podjetja, ki so uspela pri uh, spoštovanju varstva podatkov. Pozdravljam tudi idejo, da občutljive podatke oziroma v primeru kršenja občutljivih podatkov moramo zagotoviti tudi ustrezne kazne. Če bomo imeli preproste tehnične postopke, eh, bomo eh, tudi eh, podjetjem lahko zagotovili, da opravljajo svoje delo. In po, naprimer, podatki pogosto okrepijo nekega uh, potrošnika, uh, ko gre naprimer za energetsko učinkovitost uh, pri ogrevanju gospodinstvih in tako naprej. S tem bom zaključil. Mislim, da bi bilo koristno tudi. Uh, uh, poimenovati tista podjetja, ki se ukvarjajo z distribucijo uh, um, elektrike in plina, uh, torej da bi na ta način tudi skušali urediti zadeve. Parola Pilar del Castillo, prego. Si, muchas gracias. Gospa Pilar del Castillo, najlepša hvala na hitro, ker nimamo veliko časa. Mislim, da je ta uh, revizija zelo potrebna in primerna. Uh, Gre za direktivo iz leta 1995, treba jo je prilagoditi sedanjim okoliščinam, digitalnemu svetu, torej to je nujno potrebno. Eh, kolegu Šonu Kelju čestitam, kaj ti eh, veliko prispevkov je podal. Ehm, o teh prispevkih je še treba eh, govoriti, seveda, ampak vsekakor so zanimivi. V tem smislu mislim, da je zanimil tudi prispevek oziroma predlog glede anonimnih podatkov, glede definicije teh anonimnih podatkov, potem, ko gre za obveščanje o kršitvah in pa delegirani akti strani komisije. Zelo na kratko pa želim pokomentirati nek vidik, ki me skrbi, eh, pa še ni vključen dovolj jasno. Gre pa za ločevanje odgovornosti med tistim, ki procesira in tistim, ki nadzoruje. To razliko bi morali ohraniti. V trenutni direktivi to imamo. Predlog, ki eh, je zdaj podan, eh, predlogi 26, 28 eh, in 29 zmanjšujejo dvome glede vlog teh organov. Tisti, ki kontrolira, je tisti, ki tudi determinira. Uh, Eh, oziroma določa uh, celoten postopek. Tisti, ki procesira, pa ne, pa dobiva tukaj nove dolžnosti. Gre za osebne podatke, ampak to materialno gledano ni mogoče. Tega ne bo mogoče izvajati, kaj ti podatki so osebni in jih zato ni mogoče obravnavati na ta način. Potem tisti, ki procesira, mora dobiti eh, soglasje eh, kontrolorja. To tudi ni v skladu z dinamiko eh, informacijske in komunikacijske tehnologije in njenega razvoja. Digitalni svet je zelo občutljiv, eh, krhek, inovacije si zelo hitro sledijo in zato je treba ostati v stiku eh, Eh, z vsemi spremembami. To pa lahko zaplete eh, ta razvoj in zato predlagam, da se med eh, nadzornikom in pa procesorjem ohrani razlika, kot je obstajala do zdaj. Hvala. Zdaj pa komisija, ki jo predstavlja gospa Laura Korado in sicer prihaja iz eh, generalnega direktorata Justice. Tukaj smo imeli zanimivo razpravo in gospod prosim, da se še ona oglasi. Hvala. Rada bi se zahvalila poročevalcu gospodu Keliju za osnutek poročila. Seveda smo si ga ogledali, poslušali smo tudi njegove argumente in pa druge komentarje, ki so bili podani tukaj. Razpravi sledimo tudi v drugih odborih v Ekonu danes jutraj, v odboru Libe prav tako in drugih, ki so pristojni za to. Eh, veseli nas, da parlament sploš, v splošnem podpira eh, komisijo in pa to uredbo, tudi točko na enem mestu, ki jo uvajamo zato, da bi poenostavili pogoje za podjetja. To je eden naših glavnih ciljev. Drugi cilj je eh, seveda, da zagotovimo pravico do varstva podatkov. Ta dva cilja smo imeli v mislih, ko smo pregledovali to uredbo. Eh, najti pa moramo ustrezno ravnovesje med obema elementoma. To je tudi povedal poročevalec. Komisija je podala predlog, skušala je najti v predlogu to ravnovesje. Eh, gre pa za varstvo osebnih podatkov eh, posameznikov. Želimo pa hkrati poenostaviti pravno okolje, zato da bodo nadzorniki bolj odgovorni in da bomo tudi zmanjšali upravno breme. Zapisali smo si vse skrbi, ki so bile tukaj izražene tudi v svetu smo eh, poslušali te argumente in komisija je v vsakem trenutku pripravljena eh, se pogovarjati o tem, kako bi to upravno breme še nadalje zmanjševali, ne da bi pri tem zmanjšali zaščito potrošnikov. To mora biti naša rdeča nit. Eh, ohraniti moramo vsaj trenutno stopno zaščite. To je povezano tudi z okoljem, z izzivi, ki obstajajo danes pri procesiranju osebnih podatkov. Tega leta 1995 še ni bilo v tolikšni meri. Rada bi spregovorila o soglasju, kajti eh, tudi v Imku danes zjutraj se je pojavila ta tema in eh, vedno to podjetja zelo skrbi eksplicitno soglasje predvsem. Komisija verjame, da prihaja do nekega napačnega razumevanja tega, kar je komisija sama predlagala ko gre za soglasje. Nismo predlagali, da bi razširili uporabo soglasja za procesiranje podatkov. Torej, da bi eh, to bila osnova, temeljna osnova. Tudi druge osnove ostajajo veljavne, legitimni interes, pogodba, eh, ravnoteže interesov, eh, potem javni interes, pravne obveze. To vse ostaja nimamo nobenega namena, da eksplicitnemu soglasju damo kakršno koli prioriteto. Ko pa se uporabi soglasje, takrat mora biti to dobro in pomenljivo soglasje. Danes tega nimamo eh, in nesporno soglasje se različno interpretira v državah članicah, včasih tudi na napačen način. Zato smo želeli to uh, Eh, razložiti. Mm, soglasje eh, tudi že eksplicitno ne pomeni pismo, mora pa biti eh, pomembno, mora biti pristno in tako naprej. Mora priti do neke dejavnosti in sam posameznik mora to vložiti, vendar ne pomeni to, da za večino procesiranja potrebujemo to soglasje, še vedno imamo tudi druge osnove, druge temelje. Mislim, da je tukaj prišlo do nerazumevanja tega, kar je predlagala komisija glede soglasja. E, veseli nas, da pravica do e, prenosljivosti podatkov ima podporo poročevalca. Komisija bo še razjasnila obseg te pravice. Isto velja tudi do, za pravico do pozabe. To je pomembna pravica, ampak. Uh, tudi obseg tega bomo v prihodnosti še razjasnili. Mislim, da se bom tukaj ustavila. E, časa nam že izmanjkuje, ampak e, komisija je vsekakor pripravljena nadaljevati s konstruktivnim dialogom, ki ga imamo e, s parlamentom, s poročevalcem in vsemi poročevalci v senci. Najlepša hvala. Eh, še gospod Kelly, da zaključi to zanimivo razpravo morda si lahko vzamete eh, nekaj minut več, ki smo, ki smo vam jih vzeli na začetku. Izvolite. No, that's okay. I'll be short as well. I just... V redu, saj bom kratek. Zelo me veseli, da sem slišal uh, to, kar so imeli povedati kolegi in pa vsi govorci. Uh, v splošnem eh, kar sprejemate to, kar je bilo predlagano in tega sem vesel, seveda obstajajo tudi skrbi. Eh, vsa mnenja so seveda dobrodošla in še bodo priložnosti za razpravo, ampak eh, v splošnem je atmosfera dobra in upam, da bomo opravili dobro delo za podjetja in za državljane. Nisem omenil delegiranih aktov, priporočil sem to, da se jih večina črta. Fiona Hall je dobro povzela. E, mislim, da če se bodo pravice spoštovali, ne bo potrebe po delegiranih e, aktih. To je kar dober povzetek. Komisija ima prav. Strinjam se s tem, kar je povedano o soglasju in o prenosljivosti ter o pravici do pozabe. Um, to je bilo tudi dobro povedano. Kot e, načelo moramo to ohraniti, vendar pa je treba razpravljati še o obsegu. Emilija eh, je izrazila skrb, da so določeni vidiki oslabljeni, ampak eh, o tem bomo tudi še razpravljali. Ko gre za podjetja, pa naj povem, da moramo zagotoviti in narediti vse, kar je v naši moči, da zmanjšamo administrativno breme. Za podjetja je to ključnega pomena. Ne smemo jim povečevati upravnih bremen. Točka na enem mestu, vse na enem mestu je nekaj, kar je dobrodošlo. Želimo si tega doseči in lahko si ogledamo še druge vidike, eh, tudi ko gre za anonimnost podatkov in podobno potrebujemo še uh, široko razpravo o tem, da bomo vse te teme lahko uh, združili in jih uh, tudi odrazili v našem predlogu. Zelo me veseli ta razprava, vesel sem predlogov, ki so bili uh, podani. Veselim se pa tudi že naslednjih razprav. Morda lahko zdaj poveste, kdaj je rok za vlaganje predlogov sprememb. Hvala. Sì, calendario previsto. Da, še časovnica. Imeli bomo javno predstavitev 17. decembra. Od 4 eh, do 5.45 popoldne. Rok za vlaganje predlogov sprememb pa je 18. december, to je torek ob 12. Siamo ora a uno scambio di opinioni sul discorso tra. Hvala. Eh, zdaj pa izmenjavam mnen o stresnih testih. 5. novembra smo v tem odboru glasovali o tem, da komisiji zastavimo ustno vprašanje. Eh, kot odgovor na eh, sporočilo komisije o stresnih testih. Temu je sledil predlog resolucije odbora INTA o eh, jedrski varnosti. To bo objavljeno januarja 2013. ta tema je tema, ki eh, jo podpirajo vse skupine in eh, je zajeta tudi v sporočilu komisije. Gre pa za mm, jedrsko varnost. Vse politične skupine so dobile 26. novembra prevod tega besedila, tako da bodo lahko pripravile tudi predloge sprememb. Časa nam zmanjkuje. Rok za predloge sprememb pa je že jutri opovdne. Zdaj pa besedo predajam različnim političnim skupinam in njihovim predstavnikom, da spregovorijo. Gospa Del Castillo, govorila bom v angliščini. Eh, zelo pozdravljam eh, pristop sodelovanja eh, poročevalke. Ta resolucija je zelo uravnotežena. Tu je dobra osnova za kompromis eh, med skupinami. Mislim, da je pomembno povdariti, da je to odziv na katastrofo v Fukushimi nacionalni regulatori so prevzeli pobudo eh, in komisija prav tako za stresne teste in to je vodilo že v bistvene rezultate. Eden od zaključkov namreč, da ni eh, v nobeni jedrski elektrarni v Evropski uniji eh, večjih tveganj za varnost. Stresni testi pa so ugotovili tudi številne vrzeli, predvsem, ko gre za stopno pripravljenosti na uh, izjemne zunanje okoliščine, naprimer uh, eh, potrese ali poplave. Poročilo kaže, da so vse države članice začele ali pa bodo v kratkem začele izvajati ukrepe za izpolnitev teh varnostnih vrzeli zaključke v stresnih testih bodo vodili eh, do določenih eh, minimalnih standardov za varnost na evropski ravni. Eh, to bo veljalo za Evropsko unijo, pa tudi za naše države sosede, za naše sosednje države. Ne bi smeli ponoviti napake iz lanskega leta, ko smo se preveč izražali za ali proti jedrski energiji ali pa kako uh, narediti jedrsko energijo tako drago, da ne bo več konkurenčna. Morali bi se osredotočiti na stresne teste in na lekcije, ki se jih lahko naučimo, zato da izboljšamo jedrsko varnost v Evropski uniji. Moramo najti neko skupno, nek skupni imenovalec na podlagi tega poročila. Eh, pripravili bomo tudi ključna glasovanja in tako bomo lahko dobili široko večino v odboru. Na ta način pa bomo s svojimi zaključki eh, komisiji poslali tudi zelo jasno sporočilo. Hvala. Grazie, la parola kolega Hall, prego. Kolegica Hall, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Strinjam se z vami, da je bila ta eh, dejavnost koristna, ni bila pa tako celovita in dovolj odločna. Opredelila je eh, to oziroma pokazala je, da ni potrebe, da se zapre katera od eh, jedrskih elektran, ampak videli smo, da morajo skoraj vse eh, jedrske elektrarne napraviti določene ukrepe v zvezi z varnostjo. Zato je zdaj zelo nujno, da države članice sledijo tem priporočilom, ki so bila identificirana in operateri zdaj morajo uporabiti najboljše prakse, ki obstajajo tako da moramo zagotoviti, da bodo reaktori eh, izvajali te standarde za varnost, ki smo jih eh, opredelili. Kot je povedala gospa Del Castillo, to ne bo eh, poceni, to bo zelo drago. Komisija je rekla, da bo celoten strošek za 132 reaktorjev v Evropski uniji od 10 do 25 milijard evrov v naslednjih letih pomembno je, da industrija pri tem ostane pregledna, eh, ko gre za te stroške. Ne moremo imeti, ne moremo postavljati vprašanja oziroma eh, se spraševati o subvencijah za te stroške treba je spoštovati pravila o državni pomoči, tako da države članice ne bodo subvencionirale industrije pri teh stroških. To je edina industrija, ki obstaja več kot 60 let in stroški so se vaš čas povečevali, ne zmanjševali. E, te izboljšave so seveda potrebne, ampak pomembno je tudi, da industrija na odgovoren način e, nosi te stroške. ne smemo pa eh, s tem povzročiti, da bodo drugi procesi v industriji zaradi tega zapostavljeni. Jadrska energija je del energetske politike in okoljske politike Evropske unije, prav tako del zdravstvene politike. In ko smo dobili pristojnosti na drugih področjih in zdaj lahko uh, izvajamo postopek soodločanja na številnih področjih, uh, kjer smo bili prej izključeni. Mislim, da je čas, da začnemo konstruktiven dialog tudi eh, glede spremembe pogodbe Euratom, tako da bomo imeli tudi na tem področju možnost soodločanja. Velika anomalija je, da smo izključeni pri vsem, eh, kar se tiče eh, jedrske energije. Hvala. Grazie, la collega, la parola collega Bali. Hvala lepa, gospod Balčitis. Ačiū gerima pirmininkė. Komisijos pateiktas komunikatas dėl. Hvala lepa, gospa predsednica. Sporočilo komisije glede ocene rezultatov stresnih testov je pokazalo, da se Evropska unija sooča z resnimi težavami na področju jedrske varnosti in nadzora. imamo velike težave na področju varnosti, zato ne moramo imeti različnih standardov v državah članicah, kajti jedrska varnost ne zadeva samo tiste države članice. Če bi prišlo do nesreče, bi posledice čutili ne samo celotna regija, ampak celotna EU. Jedrska varnost temelji na dveh načelih, namreč varnost obstoječih jedrskih elektrarn in tudi komisija mora upraviti svoje delo. Izvesti je treba zelo zapletene naloge, naprimer jedrski odpadki, ti morajo biti shranjeni več desetletij. Zato moramo poskrbeti tudi za varnost zaprtih jedrskih elektran. Zapiranje jedrskih elektrarn je še bolj zapleteno vprašanje. Tukaj se pojavljajo problemi, ki jih prej nismo predvideli. Čez nekaj časa bo vse skupaj še bolj zapleteno in drago, zato mora komisija prevzeti vodilno logo tukaj. Komisija mora predstaviti predloge v zvezi z načeli, ki bodo veljala za elektrarne oziroma jedrske elektrarne, ki so zaprte ali ki se zapirajo. Odgovornosti morajo biti jasno opredeljene, opredeljeno mora biti torej, kdo je odgovoren za kaj na evropski ravni. Hvala. Hvala, gospod Brzina. Hvala lepa, gospa predsednica. Povedati želim, da so bili stresni testi izvedeni v skladu z načelom subsidijarnosti na nacionalni ravni. Nacionalni regulativni organi so zagotovili strokovno znanje za izvedbo teh testov. zadovoljen sem bil z rezultati teh stresnih testov. Tabele, ki jih je pripravila skupina nacionalnih regulatorjev, so bile zadovoljujoče. Problem pa je, ker je to v določenih primerjih postalo politično vprašanje. Presenetilo me je, ko je naprimer komisar Oettinger napovedal inšpekcijo Na češkem to je jedrska elektrarna Temelin, ki še zdaleč ni najslabša jedrska elektrarna v Evropski uniji. Tukaj se ne ločujemo po ideologiji, ampak se ločujemo po tistih državah, ki uporabljajo jedrsko energijo in tistih, ki je ne. Politiziranje na tem področju mislim, da ne bi bilo ustrezno. Poskrbeti moramo, da bodo vse države deležne enake obravnave. Nekatere ocene se tolmačijo drugače kot druge. Predlogi za to, da bi povečali pristojnosti komisije, po mojem mnenju niso dobri. Hvala. Grazie. Hvala lepa gospod Tošenovski. Děkuji, paní předsedající. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Zaljo sem zadovoljen, da so bili izvedeni stresni testi in videli smo, da so naše jedrske elektrarne v dobrem stanju. To pomeni, da jih ni treba zapirati. Rezultati stresnih testov niso pokazali, da je treba katerokoli jedrsko elektrarno zapreti. Prepričan pa sem, da bo to vodilo k dodatni varnosti naših jedrskih elektrarn, vse zadnje govorimo o zelo zapletenih obratih, če bi podobne teste izvedli pri sorodnih nejedrskih elektrarnah, bi prav gotovo bili presenečeni, kajti tudi v drugih energetskih sektorjih bi morali marsikaj spremeniti skoraj čez noč. Vesel pa sem tudi, da bodo stresni testi pomagali pomiriti to napeto ozračje. Omenjeno je bilo, da 50 odstotkov jedrskih elektrarn ne bo prestalo stresnih testov in tako naprej. Nekateri smo bili zelo zaskrbljeni, zelo, zato sem sam zadovoljen, da so bili rezultati tako pozitivni. Obenem sem zelo zadovoljen, da jedrski nadzor v državah članicah deluje, da je neodvisen in da lahko predstavi tudi konstruktivno kritiko. Lepo je videti tudi, da Na nacionalni ravni sodelovanje deluje in da sodelovanje deluje tudi na evropski ravni. Posamezne agencije so pokazale, da je sistem ustrezen. Zato ne vidim razloga, da bi trenutni sistem preverjan, ki velja na nacionalni ravni, spreminjali. Izkazalo se je, da je to neodvisen sistem, visoko kakovosten sistem, prav kakor smo si želeli. Skrbelo bi me, če bi te pristojnosti prenesli na evropsko raven, kaj ti tam bi lahko prišlo do težav. Hvala. Hvala lepa, gospod Jordan. Hvala lepa. Eh, govorimo res o evropskih obremenilnih testih, vendar bi vseeno rada eh, spomnila na eh, jedrsko nesrečo na japonskem in um, še enkrat poudarila, da je bila posledica dveh naravnih katastrof in da se je uh, v tem primeru pokazalo, da problem na Japonskem ni bila tehnologija. Problem ni bila jedrska tehnologija, temveč pomankljivosti v dizajnu in pomankljivosti v organizaciji. S tem mislim predvsem na neodvisnost in moč japonskega regulatorja in pa na to, da lastnik jedrske elektrarne ni upošteval priporočil za izboljšanje varnosti. Nesrečo na japonskem bi bilo možno preprečiti, če bi bile uporabljene izkušnje iz držav z odlično varnostno kulturo. In evropske države so prav gotovo tiste države, ki imajo zelo dobro varnostno kulturo na področju jedrskih elektrarn. In prav to so potrdili na obremenilni testi. Zato mislim, da tisto, kar bi moralo biti sporočilo naše resolucije in pravzaprav dodana vrednost um, našega dela je to, da si prizadevamo, da je prvič varnostna kultura povsod znotraj Evropske ravne na najvišji, eh, povsod znotraj Evropske unije na najvišji eh, eh, varnostni ravni in da resno pregledamo zakonodajo, ali jo je potrebno dopolniti. Drugič, da spremljamo, kaj se bo dogajalo zdaj s temi priporočili, ki jih je dala stroka in ali se bodo res izvedli. In tretja stvar, mislim, da moramo pritisniti na Evropsko unijo, da skupaj aktivno delujemo v mednarodnih inštitucijah, da se doseže visok in primerljiv nivo jedrske varnosti tudi v tretjih državah, ker kot veste, jedrska varnost pač ne pozna meja. In tu imamo v rokah konec koncev tudi inštrument INSC, ki bi ga lahko za to uporabili. Jaz mislim, da mi kot zakonodajalci moramo ustvariti okolje, ki bo, eh, ki bo um, v ljudeh zbujalo zaupanje do industrije, ki ima dobro prakso, eh, dobro obratovalno prakso in izkušnje. Mislim, da ne smemo zanemariti teh dobrih izkušenj in znanja, ki jih imamo v EU in se tej industriji ne smemo odreči. Grazie, la parola collega Herzog. Hvala, gospa Herzog. Thank you, Chairman. Uh, just... Hvala lepa. Ta trenutek poteka sestanek med Armenijo in Evropskim parlamentom. Eno od vprašanj, o katerih razpravljamo, so obremenili testi, ki so bili pravkar izvedeni tam torej obremenili testi, se selijo tudi v druge države, kakor vidimo, sicer ne vse, ampak vseeno je lepo videti, da bodo tudi države iz Evropske soseščine v tem sodelovali. In še nekaj želim omeniti. Tudi samo vas želim spomniti na Fukushimo. Sicer ne v istem smislu, kot je to storila gospa Jordan. Kolegice in kolegi, Takrat nismo mogli sprejeti resolucije o tem vprašanju, kajti naše razlike so nam bile takrat bolj pomembne od tega, da bi pripravili resolucijo. To vam povem zato, ker upam, da se s tem poročilom ne bo zgodilo podobno. Mislim, da moramo to poročilo imeti, ne samo zato, ker je pomembno, da bo Evropski parlament imel svoje mnenje, ampak ker besedilo komisije ni dovolj dobro in bi lahko vse skupaj izboljšali, če bi parlament prav tako podal svoje mnenje. Zakaj dokument komisije ni dober? Povem vam lahko, da sem prejela več pisem od ljudi v tej industriji, v katerih pravijo, da je komisija večkrat dejala, da so evropski poslanci želeli dobiti vrstni red jedrskih elektran po kakovosti. Vem, da to ni res. Spomnim se, kako neprimerno se je vsem poslancem zdelo, da bi imeli takšne sezname, ne glede na to, kakšno je njihovo mnenje o jedrski varnosti. Povedati želim še enkrat, jasno, odbor ITRE ni zahteval tega seznama. Mislim, da moramo biti zmerni, pa vendar zelo korektni pri svojem mnenju. Namreč, ločevati moramo med tistimi vprašanji, ki morajo ostati v okviru evrotoma in subsidijarnosti, V prihodnosti pa lahko morda razmislimo o novi energetski pogodbi, ki bi lahko nadomestila te blokade. Mislim, da je treba omeniti tudi, da se v nobeni državi članici mnenje javnosti ni spremenilo, niti se ni spremenilo stališče vlad. Tiste države, ki so za jedrsko energijo, so še vedno za jedrsko energijo. Tiste, ki so proti, so še vedno proti. V Nemčiji sedaj zapirajo jedrske elektrarne. Mislim pa, da bi morali obremenilni testi za tiste elektrarne, eh, ki se zapirajo, da so še eh, ostrejši. Zato mislim, da je to pomembno za vse politične akterje. Zato moramo mm, razmisliti, kaj bomo storili s tistimi uh, elektronami, ki sicer ne delujejo več, niso pa še popolnoma vzete iz omrežja. Hvala. Gospod Tudi. Hvala, predsednica. Čestitke za podpis v imenu odbora boste predlagali besedilo o razpravi. Parlament bo obravnaval to težko temo. To sem že rekel pred komisarjem, sporočilo komisije verjetno ni dovolj dobro odrazilo kakovost nadzora v državah članicah. Tako kot nekateri drugi poslanci meni, da komisija nima nobenih znanstvenih in tehničnih pooblastil, da poskrbi za to temo, je veliko prezgodaj, mogoče čez nekaj časa, ampak ne sedaj. Tudi če ima komisija nekaj inženirjev, to še ne pomeni, da lahko presoja o tem. Po drugi strani pa poteka politična razprava v državah čase glede energetike, prenosa in jedrske energije. Mislim, da moramo se to pojasniti. Napočil je čas, da imamo Evropski parlament v Euratomu. Veliko težav imamo s soodločenjem, ampak kot smo poudarili v predlogi spremeni do povdne, moramo to tesno povezati s sami temami. Naj zaključim pri stroških. Jedrska energija, ponavljam, ne more več delovati če ne bo preglednosti. Potrebujemo preglednost te energije. Vključiti moramo vse stroške. Jedrska energija ne more trajnostno delovati, če bomo rekli, to bo stalo manj, ampak to ne bo dalo vseh zagotovil, da ne bodo vsi stroški vključeni. Kaj so vsi stroški? Tu gre za stroške glede varnosti, glede selitve, glede neke vrste obdelave krajev in tako naprej. Tako bomo izpolnili našo vlogo, ko gre za naše pristojnosti Evropski uniji, no, kakorkoli že, čestitke za to pobudo. Mislim, da mora to postati naša navada, da se pogovarjamo o tem, to, tudi če se ne strinjamo vsi državam, pa prepustimo energetske mešanice. Vsakdo mora najti svoje mesto v tej razpravi. Hvala, gospod Cikav. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama vam čestitam za zelo uravnoteženo besedilo. Prepričana sem, da. bodo vse politične skupine lahko presegle svoje vidike o jedrski energiji nasploh in da bodo trezno razmislile o vašem poročilu. Mislim, da je ključnega pomena, da uvedemo vse potrebne varnostne ukrepe, še posebej pa moramo upoštevati priporočila, ki so bila pripravljena na podlagi obremenilnih testov. Mislim, da potrebujemo tudi periodične preglede, morda vsakih deset ali celo pet let. Zato bi bilo ključnega pomena, da se te ocene utemeljijo na skupnih varnostnih standardih. Postopke bi morali uskladiti na ravni Evropske unije, seveda pa bi morali spoštovati načelo subsidijarnosti. In še zadnji element. Mislim, da potrebujemo dovolj ustrezno usposobljenih ljudi za opravljanje te naloge. Biti jih mora dovolj za vse jedrske elektrarne, časovna razporeditev za usposabljanje osebja pa mora biti ustrezna in vedno jo je treba spoštovati. Prav tako moramo nadzorovati podizvajalce, so ustrezno pripravljeni ali so ustrezno kvalificirani. Videla sem, da nekateri delavci v jedrskih elektrarnah delajo preveč, so preobremenjeni. To pa lahko predstavlja tveganje za varnost. Ljudje, ki delajo v jedrskih elektrarnah, ne smejo čutiti pretirano eh, posledic vrčevalnih ukrepov osebje in postopki v jedrskih elektrarnah v zvezi z varnostjo morajo biti zaščiteni pred vrčevalnimi ukrepi. Hvala lepa, gospod Prodi, izvolite. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Povdariti želim to, kar smo že slišali. Varnost mora biti prednostna naloga, to mora pokrivati celoten življenski cikl reaktorja. Upoštevati moramo tudi stroške varnosti, to vključuje tudi razgradnjo in odlaganje odpadkov. Po eni oceni bo v naslednjih desetletjih razgradnja stala približno 50 milijard evrov. To moramo vedno imeti v mislih. Na koncu želim povdariti tudi, da moramo najti ustrezna mesta za odlaganje odpadkov in da moramo poiskati tudi ustrezne tehnologije za to. Jedrska energija ima dvojni namen, to moramo prav tako upoštevati. Gre tudi za morebitno vojaško uporabo. Uporaba v vojaške namene je v prvi vrsti kriva za to, da smo sploh sprejeli jedrsko energijo, zato moramo to upoštevati tudi v prihodnosti. Hvala, gospod Vidal Quadras, izvolite. Esta, esta eh. Rad bi eh, pozdravil ta predlog. Mislim, da je dovolj neutralen in najboljši način, da se tega lotimo, je, da smo dovolj odločni, da se osredotočamo na dejstvo in da ne odpiramo ideoloških razprav, ki bi jih morali že preseči. Kakšna pa so dejstva? Dejstva so, da eh, je Evropska unija po nesreči v Fukushimi eh, izvedla določene stresne teste v vseh svojih jedrskih elektrarnah. In eh, ugotovili smo, da smo pravzaprav na čelu uh, prizadevanj za varnost na svetu. In pri tem so mednarodne in pa nacionalne oblasti vsekakor bile odločilnega pomena. Um, opredelili so tudi možna področja izboljšanja. Enrik je tudi uh, sprejel določen načrt, ki mu je treba zdaj slediti. Obstajajo torej možnosti za napredek in izboljšave. Uh, kot eh, poudarja tudi sporočilo komisije, pa je jasno, da ne obstajajo tehnični razlogi za zaprtje nobene od naših jedrskih elektrarn. To je dejstvo. Obstaja tudi razlika med dvema konceptoma, ki v določenih jezikih Evropske unije nima uh, torej dveh uh, besed, safety in security, uh, torej varnost. Um, pri jedrski varnosti um, gre za koncept safety in na to so se osredotočali uh, stresni testi. Potem pa imamo še security. Uh, tukaj pa imamo različne sreče, ki se lahko zgodijo. In ta koncept jedrske varnosti mora biti jasno zapisan v resoluciji in jasno uh, razumljiv. Obstaja pa zakonodaja eh, na področju jedrske energije, ki jo Evropska unija spoštuje. Ta zakonodaja se mora vsaj omeniti v tem dokumentu in v naši resoluciji. Resolucijo je seveda mogoče še izboljšati in to bomo tudi storili, ampak eh, ostati mora v osnovi takšna, kot je. Gre za postopek parlamenta o jedrski varnosti. In nič drugega mm, nas tukaj ne zanima. Treba je ohraniti duha te resolucije, treba je še naprej delati na eh, izvajanju tega, kar smo vse čas imeli kot eh, ključni cilj od ustanovitve Euratoma naprej. In sicer, da se vzpostavi visoka stopna varnosti. In ta resolucija mora k temu prispevati. Hvala. Grazie, sono finito. Hvala. Sedaj pa komisija. Punto. Gospod Turmac, v zvezi s to točko. Dobro. Čisto na kratko, gospod Turmes, dve minuti. Se upravičujem, da sem se javil tako pozno. Mislim, da je besedilo v trenutni obliki dobra osnova. Vsekakor pa moramo vedeti, da obremenilni testi nisto testirali določenih pomembnih elementov, naprimer, samo v štirih državah so upoštevali možnost, da se v reaktor zaleti letalo. Obremenilni testi so smiselni, če bi na koncu dobili razporeditev najnevarnejših in če bi komisija na koncu da ja, no, da je nekatere treba zapreti, ker pač niso varne. Ko razpravljamo o tem, kaj bi moralo biti vključeno v revizijo direktive, mislim, da potrebujemo najkakovostnejše obvezujoče standarde, mislim pa, da bi morali govoriti tudi o vprašanju odgovornosti. Prav gotovo veste, da mora japonski davkoplačevalec plačati 96 milijard evrov zaradi nesreče v Fukushimi. Podjetje tega ne bo moglo plačati, ker so pač v stečaju, zato bo to moral kriti davkoplačevalec. Tudi vsako večjo nesrečo v Evropi bo moral kriti davkoplačevalec. Zato imamo danes napačno osnovo. Imamo skupno, skupni trg za energijo. Če nekdo zgradi vetrno elektrarno, mora zadeve zavarovati, potem je treba plačati za odstranitev vetrne elektrarne, tudi odpadke je treba plačati, vse je treba plačati, ob enem pa se zato ne spušča eh, ogliko dioksid. Jedrske elektrarne pa ne plačujejo ne za tveganje, ne za razgradnjo, ne za odpadke. Zato imamo popolnoma ne enakomerne konkurenčne pogoje. Največje izkrivljanje nastane prav zaradi tega, ker ta tehnologija iz zgodovinskih razlogov nikoli ni plačevala svojih stroškov, sedaj pa mislim, da moramo to rešiti tudi v prihodnji direktivi, če želimo, da bo na koncu rezultat direktiva, ki bo omogočila enake možnosti za vse na notranjem trgu. Hvala. Grazie. La parola alla Commissione, prego. Commissia, izvolite. Uh, thank you, Madam President. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej želim povedati, da pozdravljamo osnotek resolucije. Kakor ste povedali že mnogi, resolucija je dobro uravnotežena, zajema vidike, ki smo jih poudarili tudi sami v svojem sporočilu, naprimer, izvršitev priporočil strokovnjakov na osnovi teh obremenilnih testov, tudi pripravljenost na ukrepanje v nujnih primerih, pa tudi revizija direktive in jedrsko zavarovanje in določitev odgovornosti, pa tudi prizadevanja za to, da bi izboljšali mednarodno zakonodajo na področju jedrske varnosti. Najprej želim povedati, da so bili obremenilni testi prostovoljna vaja, ki ni bila obvezna. To je bilo prvič v Evropski uniji, da smo imeli isto metodologijo za to, da ocenimo tveganje vseh jedrskih elektrarn. Sodelovali smo z Ensregom in ta organ, mislim, da je trenutno najboljši mednarodni organ z najboljšimi mednarodnimi merili za obremenilne teste. Zato želim pohvaliti pozitivne prispevke tudi strani regulatorjev. Dejali so, da so zato potrebovali 500 ur dela posameznih ljudi v 18 mesecih. Ta obremenilni test ne sme biti samo črka na papirju, ampak priporočila moramo sedaj preoblikovati v realnost, v naložbe. Do konca leta naj bi komisiji pripravili nacionalne mm, akcijske načrte, zato da bi videli, kako lahko ta priporočila spremenimo v realnost. Komisija bo pregledala te nacionalne akcijske načrte in potem moramo preučiti, kako bodo ta priporočila zaživela v realnosti. Komisija se zaveda dejstva, da je izvedbena faza v nacionalni pristojnosti, ampak to bomo natančno spremljali in, kakor smo povedali v svojem sporočilu, bomo poročilo o tem pripravili do junija 2014. Morda bo to zanimalo tudi parlament, namreč Poudarili bi lahko to obvezo komisije, da poroča, kar zadeva pripravljenost na ukrepanje v nujnih primerjih. Sodelovali smo z nevladnimi organizacijami in regulatorji, to je sedaj prednostna naloga za nadaljne delo in pravkar smo začeli preučevati to vprašanje. Kar zadeva odgovornost, tudi to smo danes že večkrat slišali v parlamentu. Delo na tej točki se nadaljuje. Predvsem želimo izboljšati možnosti za morebitne žrtve, prav tako pa se želimo izogniti morebitnim izkrivljanjem konkurence na skupnem trgu energije, ki upamo, da bo zaživel leta 2013. Gospa predsednica, še posebej smo zadovoljni, da nam je uspelo obdržati intenzivne stike s sosednjimi državami. Dve od teh držav, Ukrajina in Švica, sta v celoti sodelovali v obremenjenih testih, drugi so sprejeli metodologijo, čeprav so se odločili za drugačne časovnice. Besedilo v zvezi z Belorusijo in Rusijo je zastavljeno tako, da bi ga morda lahko spremenili, nekoliko ostri ste. Belorusija zaenkrat še nima jedrske elektrarne, sodelujejo pa na vseh zasedanjih s komisijo. Ruska federacija pa je izvedla svoje lastne obremenilne teste, vendar rezultatov niso predložili medsebojnemu pregledu, ampak so rezultate neposredno poslali Mednarodni agenciji za jedrsko energijo. Na koncu vam lahko zagotovim, da smo storili vse za to, da bi izboljšali izvajanje konvencije za jedrsko varnost. Prav tako bomo še naprej sodelovali v delovnih skupinah in kakor veste, jedrske nesreče ne poznajo meja, zato je ključnega pomena, da dosežemo visoke standarde ali najviše možene standarde na področju jedrske varnosti, ne samo v Evropski uniji, ampak tudi zunaj nje. In kakor smo menili že pred nesrečo v Fukushimi, bo komisija še naprej največ pozornosti namenjala izboljšanju jedrske varnosti. Hvala. Bene, grazie alla Commissione. Allora abbiamo... Hvala lepa, Komisijo. S tem je razprave konec kakor sem dejala na začetku. Zelo koristno je bilo slišati mnenja političnih skupin in tudi posameznih poslank in poslancev. Kako sem dejala, časa je malo, rok za vložitev sprememb je jutri ob 12. Prosim vas, da predloge sprememb po možnosti vložite pravočasno. Prav. Zasedanja je konec, čez pet minut začnemo s sestankom koordinatorjev.